Grazie. Hvala. Torej, zapisnik zasedanja 18. januarja, oziroma gospod kolega. Torej, poskusim pritigniti vašo pozornost in tudi v ponedeljek sem že to poskušal. Gre za, ribiš, za organizacijo irskih ribičev, ki so zgubili pet svojih ribičev prejšnji teden pri, nes pri nesreči. En je priživel to nesrečo, ampak pet jih je žal umrlo. In zato eh, bi. Uh, se morali spomniti tudi tih ribičev. Prav gotovo, gospod kolega, eh, dobro, da ste to povedali in temu se tudi pridružujemo. Sedaj pa bomo postopali po dnevnem redu, torej zapisnik. Gospod Simpson, prosim.